je vprašanje za ustni odgovor in sicer glede stanja v zvezi z območjem proste trgovine Euromet 2010. Pozdravljam komisarja Tajanja. Besedo pa dajem kar takoj gospodu Moreiri, ki je avtor tega vprašanja. senhora presidente, senhor comissário, esta pergunta foi redigida. besedilo je bilo pripravljeno še preden smo vedeli, da bo prejšnji komisar odšel in upamo, da bo današnji komisar lahko odgovoril na ta vprašanja. Gre pa za vprašanja, ki se tičejo območja proste trgovine, ki naj bi se vzpostavilo do leta 2010. Eden od projektov, ki izvira iz barcelonskega procesa, je tudi vzpostavitev območja proste trgovine v sredozemlju do leta 2010. To območje proste trgovine naj bi temeljilo na regionalnem pristopu in vključevalo mrežo sever-jug ter mrežo jug-jug tega območja. Vendar pa je tu cilj, ki se zdi še predvsej oddaljen. Zato postavljamo naslednje vprašanje. Ali komisija meni, da je bila vzpostavitev območja proste trgovine Euromed do leta 2010 uresničljiv cilj? Ali komisija lahko utemeli svoj odgovor? Drugo vprašanje. Parlament se zaveda, da bo kmalo sprejet nov načrt Euromed. In da tudi obstajajo možnosti za nov mehanizem za spodbujanje trgovine in naložb v regiji. Lahko komisija natančneje pojasni dejanske praktične vidike in učinke takšnega mehanizma. Tretje vprašanje. Ali komisija, prosim, lahko pojasni stanje v zvezi z agadirskim sporazumom in prizadevanjem EU za njegovo posodobitev? ter bolj splošno razsežnost jug-jug barcelonskega procesa Unijo za sredozemlje? Četrto vprašanje. Ali nam komisija lahko posreduje informacije, kako je vključila priporočila iz presoje vplivov na trajnost, ki je bila pripravljena na Univerzi v Manchesteru, da bi v pogajanjih upoštevali socialno kohezijo in trajnostni razvoj, kot je bilo priporočeno v tej študiji? Peto vprašanje, ali komisija lahko pojasni parlamentu, kaj so vključevala ponovna pogajanja o pridružitvenem sporazumu s Sirijo po njegovi zamrznitvi leta 2004. Naslednje vprašanje, ali komisija lahko pojasni stanje glede pogajanj z Libijo in njihov cilj. Sedmo vprašanje. Številne sredozemske države so izrazile interes za poglobitev in ali razširitev svojih trgovinskih sporazumov z Evropsko unijo. Ali komisija lahko pove kaj več o tej novi generaciji pridružitvenih sporazumov in ali lahko komisija Ob upoštevanju novih pristojnosti v zvezi s trgovino, ki jih Evropskemu parlamentu podeljuje Lizbonska pogodba, upoštevala predhodno resolucijo Evropskega parlamenta pri pogajanjih o teh novih sporazumih. To so ta ključna vprašanja, ki se tičejo barcelonskega procesa in tudi odnosa med severom in jugom Evrope. Menimo, da so vprašanja izjemno aktualna in relevantna. Hvala lepa, gospod eh, Moreira. Besedo sedaj dobi gospod Tajani. Hvala lepa. Tudi v imenu komisarke Eštanove. Kar zadeva vzpostavitev območja proste trgovine Euromed do leta 2010, to je bil realističen cilj. In v prihodnjem letu naj bi dosegli pomemben napredek pri doseganju tega cilja, čeprav je jasno, da ostaja še veliko, kar je treba postoriti za to, da bi v celoti skoristili potencial gospodarskega vključevanja sredozemskega območja. Napredek je bil zlasti dosežen na osi sever-jug. Evropska unija je z vsemi sredozemskimi partnericami razen Sirijo podpisala pridružitvene dvostranske sporezume, ki se tičejo predvsem blagovne menjave. Imamo tudi druga pogajanja dvostranske narave, da bi spodbudili menjavo kmetijskih proizvodov in tudi zato, da bi vzpostavili zavezujoč mehanizem za reševanje sporov. Nekatera izmed teh pogajanj so že bila zaključena, druga naj bi bila zaključena do leta 2010. Kar zadeva nova pogajanja med EU eh, e in sredozemskimi partnerji, Ter kar zadeva vlogo Evropskega parlamenta, lahko rečem, da na konferenci ministrov za trgovino, ki bo potekala 9. decembra, predvidevamo sprejetje časovnice za obdobje po letu 2010 in želimo si odraziti tudi to, kar imamo sedaj na dvostranski ravni, in to preliti v večstranske sporazume. Ne gre za nove pridružitvene sporazume, pač pa želimo okrepiti že obstoječe, zato da bi izboljšali in poenostavili menjavo, da bi izboljšali sanitarna vprašanja, da bi izboljšali vprašanja kot so intelektualna lastnina, avtorske pravice, trajnostni razvoj in transparentnost. Dvostranska pogajanja bodo prilagojena posameznim partnerjem. Maroko bi lahko bil prva sredozemska država, s katero bomo prihodnje leto začeli pogajanja. Dejstvo je, da z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe ta parlament dobiva okrepljeno vlogo na področju trgovine. Komisija je pripravljena tesno sodelovati z vami pri prihodnjih pogajanjih, ki sem jih pravkar omenil. Območje proste trgovine Euromed pa ima tudi razsežnost jug-jug sredozemski partnerji vzpostavljajo dogovore med seboj. Agadirski sporazum, ki velja od leta 2007, je odprt tudi za druge sredozemske države. Tudi Izrael in Turčija sta sklenila s partnericami dvostranske sporazume. Drugi sporazumi pa so zaenkrat še v fazi pogajanj. Prezgodaj je še, da bi ocenili Sedanji agadirski sporazum, menjava med partnericami se je povečala, če tudi za manj, kot je bilo predvideno. To lahko pripišemo več vzrokom, ovire pri trgovanju, premajhna komplementarnost trgov, odsotnost regionalnega trga, ki bi pritegnil ulagatelja in ne nazadnje tudi dejstvo, da se družbe ne zavedajo dovolj možnosti, ki jih ponujajo ti sporazumi časovnica po letu 2010 naj bi prispevala k temu, da bomo te probleme tudi razrešili. Blagovna menjava po letu 2010 naj bi vključila tudi nove rešitve. Ena od teh je poenostavitev menjave in naložb. Uveljavitev tega mehanizma pomeni brezplačne, popolne informacije, lahko dostopne, informacije o naložbah in ostale informacije o področju Euromed. Želimo pomagati podjetjem, zlasti majhnim in srednjim, da bi delovali na sredozemskem trgu. Kar zadeva trajnostni vidik, tako kot na vseh področjih proste trgovine, je komisija pripravila oceno vpliva oziroma presojo vplivov na trajnost. Ta se uporablja tako za sedanje pogajanja, kot tudi za prihodnje. Zlasti, kar zadeva menjavo, je pakt stabilnosti poudaril tudi pomembna tranzicijska obdobja, ki so bila predvidena za obdobja v sredozemlju. To naj bi upoštevali tudi pri kmetijskih projektih, ki še tečejo prav tako je treba upoštevati tudi razvitost partneric iz vzhodnega sredozemlja. Pri mnogih izmed teh držav komisija podpira programe fiskalnih reform, ki lahko zmanjšajo mm, negativne posledice, ki se pojavljajo. Kar pa zadeva sporazum s Sirijo, o katerem ste govorili, leta 2008 je komisija začela ponovn pregled tega sporazuma, da bi ugotovila, ali je potrebno karkoli spremeniti v tehničnem smislu. Opravili smo več razgovorov in Sirici smo se dogovorili o spremembah, ki jih je potrebno upraviti, zato da bi upoštevali vstop Romunije in Bolgarije v Evropsko unijo. Ta sporazum je bil dogovorjen decembra 2008. Prejšnji mesec smo sporočili, da je Evropska unija sedaj pripravljena na podpis. Sirija zamuja s podpisom sporazuma, ker želi analizirati gospodarske posledice. Glede pogajanj z Libijo novembra 2008 so v Bruslju potekala pogajanja za okvirni sporazum, katerega namen je prosta trgovina z blagom, storitvami, pa tudi širše sodelovanje. In sklenitev tega sporezuma bo pravzaprav še zadnji košček v tem mozaiku. Na ta način bomo imeli prosto trgovinske sporezume z vsemi sosednjimi državami v sredozemlju, če tudi Libija eh, ne sodi v politiko soseščine. Dejstvo pa je, da bo sporazum z Lidijo pomenil tudi nove priložnosti, zlasti na trgu zemljskega plina in nafte. Pogajanja s Tripolijem so še v začetni fazi in potrebovali bomo še nekaj časa, da pridemo do zaključka. V tem postopku bo komisija posvetila še zlasti veliko pozornost vzpostavitvi ustreznih sposobnostih na področju trgovine. Tudi pri Libiji smo že sprožili izvedbo presoje vplivov na trajnost. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Tajani. Prehajamo na govornike političnih skupin, kot prvi Georgios Papastamkos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 tu ta pristop bi bilo treba dopolniti z regionalnim pristopom. Območje sever-jug, eh, tu je eh, tudi zelo eh, pomembno, da se upošteva območje jug-jug, kot je gospod Morejra, pa tudi gospod komisar povdarila. Pomembno je tudi, da vključimo tudi okoljsko politiko, socialno politiko v te trgovinske odnose. Obstajajo zelo pomembne teme v zvezi tudi z trgovino, z kmetijskimi proizvodi, eh, trgovino z Evropsko unijo. Barcelonski proces in sodelovanje v sredozemlju so tudi strateško izredno pomembni in tu je treba te, na tem območju predvsem podpreti majhna in srednja podjetja. Ob koncu bi hotel povdariti, da je razvoj eh, avtocest na tem območju prav tako zelo velikega pomena. Potrebujemo eh, možnost kontrole prometa eh, na vzhodnem delu sredozemlja in to bi lahko bilo v Grčiji. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, dragi kolegi, eh, eh Vitalu Morejri se zahvaljujem in eh, Naslednje leto bo prišlo do uh, srečanja za razpravo o oživitvi in potrebno je to umestiti v lucidni kontekst, kaj tiče naj uh, ta. Uh, to območje proste trgovino Euromet koristi, je potrebno upoštevati razlike v razvoju, ki še obstajajo med južnim sredozemljem in drugimi predeli. Da bi zagotovili eh, zagon tega procesa, tu so trije stebri, eh, gospodarski, politični eh, in zato je potrebno zlasti delati na tem, da dosežemo napredek na gospodarstvo gospodarskem in eh, socialnem področju, zato da bi se zlasti mir in stabilnost okrepila. Vendar pa moram reči, da v to ne verjamem povsem, eh, kajti eh, naprimer Unija za sredozemlje, ki naj bi se osredotočila na, realne, na realno sodelovanje, da bi se presegla stagnacija in vendarle do stagnacije in upočasnjenega razvoja prihaja. In eh, tu je potem še eh, duh barcelonske, eh, barcelonskega procesa, kajti tu so spet sama trgovina, zaradi same trgovine v to ne verjamem. Trgovina, ki je v službi razvoja, pa je nekaj drugega, ob, ob upoštevanju tudi bog, regionalnih bogatstev. Vendar je potrebno vse to tudi ustrezno usmeriti, usmeriti. Zato vas prosim, da boste ambiciozni, da se ne zadovoljite samo s tehničnimi razpravami o premoščanju ovir, kajti ta logika eh, se ne sme nadaljevati. In eh, s pričo gospodarske krize, izgube delovnih mest in eh, najrazličnejših vprašanj, kot so tudi človekove pravice, vse to je potrebno vrniti v naše razprave. Najlepša hvala. Gospod Rinaldi, ena minuta. Sarjo, uh... Hvala lepa, dragi kolegi, gospod komisar. Glede na uro bi citiral nekaj iz zgodb o tisoč in eni noči. Tam namreč piše, da voda pravzaprav mora teči, če naj bo dobra. In to je tudi dediščina velike arabske tradicije, ki nas vabi, da na čim boljši možni način nadaljujemo z procesom integracije Euromeda. 50 odstotkov ljudi v Južnem sredozemlju ima danes manj kot 18 let. Čez manj kot 30 let bomo imeli prosto trgovinsko območje, kjer bo živela milijarda ljudi in potrošnikov časa, torej ni veliko. Drugič, narava sporazumov, ki jih želimo ponuditi mi, kot liberalni demokrati, želimo, da bo čim manj birokracije, čim manj centralizma in želimo tudi, da ne bodo oligarhi v naših partnerskih državah imeli nadzora nad tem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Džado. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, po 15 letih eh, sedaj resno dvomimo, eh, kakšni bodo učinki tega pogajanja in če gre pravzaprav v tem primeru za dober gospodarski odgovor na, eh, na težave. In rečeno je bilo, da eh, so lahko vplivi bodi si socialni, okoljski ali pa tudi za vidika regionalnega združevanja eh, učinki, ki niso uh, ustrezni. In eh, kar zadeva načrt za leto 2010 in uh, še kasneje, uh, se zdi, da je tu na eni strani ta vidik bilateralnih sporazumov, uh, na drugi strani pa nek razvoj dogodkov, ki se ne zdi, da, je, da se usmerja v pravo smer. Tu so vsa ta vprašanja uči, socialnih, okoljskih vplivov, potem uh, posledic regionalnega združevanja, kar pomeni, da bi se morali ponovno poglobiti v te cilje, zlasti pa socialne in okoljske eh, in zlasti, če bi prenovili te sporazume, bi lahko ponovno vključili v integralni barcelonski proces vsa ta vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Naslednji Vili Majar. Najlepša hvala. Za mojo politično skupino je popolnoma nemogoče, da ločimo te zadeve. Torej, eh, mi smo povedali že svoje mnenje in eh, rekli smo, da smo proti temu, da se vključita Maroko in Izrael. E, to območje ni v skladu e, z zahtevami, ki jih postavljamo na mirne, miroljubne regije in zato bi bilo potrebno postaviti dosti bolj močne pogoje na otoku Lantarote, so obstajali problemi, zato ker ti konflikti še vedno obstajajo in to pomeni, da evropske inštitucije imajo, bi morale imeti jasno stališče do Maroka, eh, kadar govori tudi o sredozemlja, gre pa tu tudi za zaščito človekovih pravic, tega ne smemo pozabiti. Naslednji govornik, William Dartmouth. President, Hvala, gospod predsedujoči. E, britanska e, skupina e, se temu nasprotuje, kaj ti prišlo, bo celo do subvencij in, in tudi sredstev za ne, eh, za ne člane Evropske unije. Poleg tega so eh, tu predstavniki govorili tudi, eh, sam sem tudi član te odbora, In eh, rekel je, da ne gre za to, da se tu izvaja eh, celotno regulativo Evropske unije. Še več rekel je, da, bi, eh, da bo šlo tu za izvajanje, ki bo, ki bo selektivno in inteligentno. In naše gospodarstvo trpi zaradi tega, ker se vse to v celoti izvaja. In sicer na tak način, ki ni inteligenten in ki ni univerzalen in ki pravzaprav celo predpisuje ali pa eh, pravzaprav ne omogoča, da imamo eh, take eh, žarnice, kot jih želimo. Še več.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 menimo, da tega ni mogoče sprejeti. Potem je tu tudi vprašanje človekovih pravic. Naj vas vprašam, kaj se pravzaprav tu dogaja? Sirija in Libija od vseh držav eh, so, eh, sta dobili trgovinske koncesije ali pa celo subvencije, ki jih plačujemo mi. Kje pa so tu varovalke, ki se nanašajo na človekove pravice? In eh, obe državi imata zelo slabe eh, rezultate eh, na eh, tem področju. In zato se zdi, ko gledamo tak predlog, da je moral tisti, ki je to pripravil, celo biti v nekem alkoholiziranem stanju. Monsignore. Najlepša hvala. Gospoda Bonsignorja, ni torej dobi besedo Jörg Leichtfried za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Prosta trgovina je lahko dobra. Če e, ni to vse, jaz mislim, da pri takšnih sporazumih gre za dosti več, mora iti za dosti več. Ne gre samo za to, da vzpostavimo prosto trgovinske območje, temveč moramo e, se zauzeti za to, da pride do razvoja, varnosti, do blagostanja za vse. In to je po mojem mnenju dosti bolj pomembno, kot da skrbimo za to, da prihaja do liberalizacije, da se trgi odpirajo in da na koncu nekateri imajo od tega korist. Če hočemo liberalizirati trgovino, potem mora biti cilj teh naporov tako pri nas, kot tudi v sosednjih državah eh, na jugu, da se borimo proti brezposelnosti. Mora iti predvsem zato, da, bo, da ustvarimo več možnosti za ženske, eh, za eh, prebivalstvo na podeželju. Če bo to naš cilj, potem smo na pravi poti. Da pa samo liberaliziramo, da odpremo trgovino, če je to edini naš cilj pa smo na napačni poti. Hvala lepa. Najlepša hvala za te besede. Gospod Bonsignore, obvestili so me, da gospod Ciki dobi čas, ki ga je imel on. Gospod predsedujoči, cilj sporazumov Euromed je pravzaprav vzpostaviti ožje sodelovanje s sredozemskimi državami, pa eh, tudi spodbuditi gospodarstva teh držav. In eh, Evropska unija je, ta, eh, je skozi to pomoč omogočila stabilizacijo v regiji. Zato si je potrebno prizadevati, da še pospešimo bar barcelonski proces ob upoštevanju vprašanj eh, demokracije, pravne države, človeškega dostojanstva, kakor tudi gospodarske rasti in razvoja družbe. Še drugo pomembno vprašanje je, da se spodbudi medkulturni dialog menim, da liberalizacija trgovine na podlagi kmetijskih proizvodov v sredozemlju lahko prispeva k trgovini eh, eh, v eh, med evropskimi državami, tudi izvažanju tako zelenjave kot sadja in drugih izdelkov v tej regiji in njihovemu pretoku. Vse to zahteva tudi veliko kompromisov med državami, državami, ki pri tem sodelujejo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kečati aj. Prvi dobi besedo gospod Cinkeli. Takve moč. Hvala. Pred nekaj tedni sem bil na Eh, na eh, srečanju, kjer, eh, torej kanadsko-evropskem srečanju, ko se je govorilo o prostocarinskem sporazumu, drugim z Južno Koreje, sedaj govorimo o tem, glede na Euromed. Koliko teh sporazumov je predmet pogajanj, to je prvo vprašanje, potem kakšne so koristi za Evropsko unijo in kakšne so priložnosti za podjetje, podjetja in eh, podjetnike z gospodarskega vidika. In ena zadnje, nis, ne strinjam se nujno s tem, kar je eh, povedal Earl of Dartmouth, vendar pa. Eh, če pustimo, mislim, da je dobro, da pustimo ob strani omembo osebnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji gospa Doc. Gospod predsedujoči, ta razprava zadeva liberalizacijo trgovine in eh, moram reči, da tu govorim kot evropejka, ki verjame v sodelovanje eh, med eh, narodi, ne pa tudi v federalizem tega projekta, pričujočega projekta. Za Združeno kraljestvo bo Lizbona pomenila oslabitev možnosti nadzora nad, eh, nadzora nad trgovino. Poleg tega Eh, bo šlo tudi za zmanjšanje naše demokracije v Združenem kraljestvu in v Evropi, kar, o čemer pričajo dogodki prejšen teden, ko je prišlo do imenovanja izvolitve predsednika in visoke predstavnice za zunanje zadeve, ki poprej nikoli ni bila na takem položaju in vendarle bo govorila o eh, teh zadevah. In to prav gotovo ni situacija. Eh, in zato bi bilo zanimivo vedeti, kaj o tem menijo predstavniki komisije. Hvala lepa. Naslednji gospod Ferrero. Senjor prezident, hrvati. Gospod predsedujoči, ko govorimo o, o ustanavljanju eh, eh, proste, območja proste trgovine Euromed želimo povedati dvoje. E, prvič to, kar zadeva države na vzhodu sredozemlja in države v razvoju, e, ki želijo e, sklepati to vrstne sporazume in tudi z drugimi regijami. In tu so bogati, tu so revni vendar pa je potrebno upoštevati eh, socialne in gospodarske vidike, ki so prisotni, kakor tudi razlike v sistemih proizvodnje, liberalizacije trgovine na področju naprimer ribištva in kmetijstva, eh, ki so poslabšali socialno-gospodarski položaj, ki ga poznamo danes. In eh, še bolj velja tudi za določene proizvodne sektorje tudi eh, področje prehrane. Vsega ni mogoče liberalizirati. Eh, želel bi spomniti tudi na položaj v Zahodni eh, Sahari in drugih državah. Vendar tega ne moremo umiščati v to razpravo. Hvala. Pravila omogočajo, da dobi besedo nekdo, ki je že govoril. Ampak jaz vas prosim, da se držite ene minute. Najprej gospod Lajhtri, potem pa gospod Arif. Hvala, gospod predsedujoči, lahko še krajše kot eno minuto. Eno vprašanje komisarju. Mi se strinjamo vsi, da. Eh, Ti sporazumi ne smejo biti omejeni samo na prosto trgovino, temveč da morajo biti širši. Zdaj pa vprašanje, ali Eh, že poteka proces, da se zahteva več demokracije, več upoštevanja človekovih pravic, ali se že kaj vidi, ali pa bo še trajalo. Če da, kako dolgo bo to še trajalo? Hvala, gospod Arif. E, samo odgovor gospe e, Doc e, in sicer, ko govorimo o Lizbonski pogodbi. Tu to bo omogočilo eh, tudi Eh, parlamentu, da ima več besede. In eh, tu je gospod Moreira tudi zastavil povsem jasno vprašanje. Libija in eh, Sirija, mislim, da smo to obravnavali zelo na hitro in sicer za vidika človekovih pravic. V zvezi s tem pa nismo še dobili ustreznih odgovorov, zato mislim, da bi se to moralo še nadaljevati. Potrebujemo tudi natančne odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na človekove pravice potem eh, prosto carinsko območje Euromeda glede na Sirijo, eh, ko vidimo uvažanje različnih proizvodov, eh, mislim, da ne smemo zanemariti določenih vidikov. To so nam vsi pa ne zelo keč. Najlepša hvala. S tem pa smo zaključili postopek KDI, zdaj pa prosim komisarja, da spregovori sklepne besede. Sje, Hvala lepa. Spoštovani poslanci. Najprej bi rad podaril, da komisarke Eštanove ni ne zato, ker bi bila zaposlena z ulogo, ki jo bo prevzela s 1. decembrom, pač pa zato, ker je imela že druge obveznosti, ki izhajajo iz njenega današnjega položaja. Če je le možno, bom poskusil odgovoriti na vaše vprašanja. Odgovore na vprašanja, ki jih sam ne bom mogel zagotoviti, pa boste poslanci dobili v pisni obliki, kajte vaše vprašanja bom posredoval komisarki Aštanovi in njenim sodelovcem. Poudaril bi rad, da kar zadeva človekove pravice so prizadevanja Evropske komisije imela ta vidik vedno v mislih in pri vseh naših pobudah, tudi v mojem resorju, recimo pri programih v Afriki, smo si vedno prizadevali, da bi zagotovili politično stabilnost, obenem pa spoštovali človekove pravice oziroma pravila. To je del naših prizadevanj, ki sodi v našo politiko. Potem imamo vse različne klauzule o sodelovanju, ki jih vedno najdemo v tovrstnih sporazumih. Tako da bi rad pomiril vse tiste poslance, ki vidijo v tem potencijalen problem. Namreč komisija nikoli ne podcenjuje pomena človekovih pravic in pri vseh pogajanjih obstaja spremljanje in spremljanje seveda velja tudi za te države. Seveda to počnemo tudi pri tistih državah, ki so zaprosile za članstvo v Evropski uniji, seveda to počnemo tudi pri državah, s katerimi se pogajamo, kar zadeva Sirijo. V osnovi delujemo tako kot pri drugih pridružitvenih sporazumih v okviru Euromeda gre za politične, gospodarske in socialne pogovore. Prav tako smo predvideli v največ 12 letih ob, eh, območje proste trgovine in želimo zagotoviti olajšave na področju menjave na mnogih področjih. Tukaj imam v mislih tudi eh, carine na kmetijske izdelke, potem tehnične ovire pri menjavi, potem mm, zdravstveni predpisi in tako dalje. Prej sem že omenil tudi mehanizem za reševanje spornih vprašanj. Kar pa zadeva Libijo, dejal bi, da Po obdobju težavnih odnosov z mednarodno skupnostjo je Libija naredila nekaj pomembnih korakov za izboljšanje sodelovanja s tujimi partnerji. Tudi med obiskom v funkciji komisarja za promet v Libiji sem opazil pripravljenost, da bi spremenili tendence, s katerimi smo se srečevali v preteklosti. Libici sprejemajo vsebino besedila, ki se tiče menjave. Tukaj gre tako za sodelovanje na področju javnega, zasebnega sektorja. Tako da lahko rečem, da se Libija strinja, da bo spoštovala tudi druge klauzule, ampak kot rečeno, komisija bo še naprej spremljala dogajanje na tem področju. Upam, da so bili moji dogovori dovolj izčrpni, kar pa zadeva točno število sporazumov o prosti trgovini, o katerih se komisija pogaja, bom poskusil pridobiti od ustreznih služb komisarke Eštonove pravo številko in posredoval vam bom tudi odgovore v pisni obliki. Ni ur tájékoztatásul közlöm, hogy a vita le... Najlepša hvala, gospod Tajani. Hotel bi vam še sporočiti, da smo dobili pet predlogov resolucij, eh, o katerih se bo glasovalo jutri. Dovolite mi, da preidemo na naslednjo točko dnevnega reda vprašanje za ustni odgovor in sicer varnost in interoperabilnost železniškega sistema skupnosti. Prvi dobi besedo gospod Brian, Brian Simpson. Izvolite.